el señor presidente. Buenos días, amigas y amigos. Dobar dan, gospe in gospodje, dragi prijatelji. Uh, otvarjam današnje zasedanje. tisti noči je, bil, je bila španska reprezentacija zelo uspešna, zato smo danes dobre volje. Um, prvo poročilo danes pa je um, prihodnost skupne kmetijske politike po letu 2013. Poročevali se gospod George Lin. Zelo smo veseli, da je z nami tudi komisar Čolos, ker vemo, da med tem zasedanjem komisija imenuje različne komisarje, ki nas obiščajo in vidim, da je to znak resnične odgovornosti, da so um, za to razpravo k nam poslali gospoda Čolosa. Torej, to je zelo dober znak. Najprej dajem pa besedo gospodu Žoržu Lajnu, ki je poročevalec. Uh, od tega zelo pomembnega poročila. Gospod Leon že ve, da ima na voljo 4 minute, da predstavi svoje poročilo in 2 minuti, da se na koncu debate odzove. Poročevalec lahko vse skupaj uporabi 6 minut tudi sprva, če želi, ampak potem mu na koncu ne dodelimo več besedo. Tako da prosim gospoda Lajana, da spoštuje omejitev časa, torej da govori dejansko 4 minute, Če pa bo nadaljeval šest minut, ga ne bom prekinil. Gospod Lajn, izvolite. You, uh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Naj za začetek izrečem sožalje nemškim kolegom in čestitam španskim kolegom po včerajšnji odlični tekmi. Uvodoma naj opredelim tisto, kar sta po mojem mnenju dve temeljni vprašanji, na kateri moramo odgovoriti, kar zdiva reforme SK reformo SKP.